20 let mlajši. Do 24. februarja 2018 boste praznovali 100. obletnico. Predtem pa želite zagotoviti enotnost skozi ravnovesje. Govorili boste o digitalizaciji, o trajnosti in o razvoju. Želimo vam čim več uspeha priprave za vaše predsedovanje so se začele že leta 2012. Zdaj pa, gospod Mikser, želimo slišati od vas, kakšne so vaše zamisli glede zunanje politike. Verjetno boste govorili o širitvi, o Turčiji, o sredozemlju. Morda pa bi lahko kaj povedali tudi o vrhu v Trstu. Ta bo potekal jutri, Govorili bomo o tem, kaj bi lahko storili, da bi države na Zahodnem Balkanu približali Evropski uniji. Predlagam, da minister dobi besedo, potem pa bomo imeli možnost za razpravo. To točko moramo zaključiti do štirih. Takrat pričakujemo Helko Šmit. Govorili bomo z njo in sicer v obliki razširjenega predsedstva. Izvolite. Hvala lepa. Hvala, gospod McAllister. Spoštovani člani in članice odbora AFET, gospe in gospodje, hvala, da se zanimate za prednostne naloge estonskega predsedovanja na področju zunanje politike, na področju varnosti in na področju širitve še posebej zato, ker smo v zadnjih dveh dneh imeli tukaj v Bruslju vsaj 10 od 15 ministrov iz Estonije. Govorimo z poslanci v Evropskem parlamentu o prednostnih nalogah estonskega predsedovanja. Danes lahko torej prisluhnete tudi komu drugemu, ne samo meni. V veliko čast mi je, da sem tukaj. In Včas mi je, da lahko govorimo o naših prednostnih nalogah. Stike že imamo z vami, oblikovali smo jih že pred nekaj časa in seveda cenim dobro sodelovanje z odborom AFET. Gospod predsednik, srečala sva se marca in mislim, da je to srečanje bilo zelo koristno, kar zadeva pripravljanje agende za predsedovanje. Jaz sem dobro razumel, kaj prečakujete od nas in kaj Evropski parlament prečakuje od nas v zvezi z predsedovanjem. Vsak dan se seveda zgodi veliko, zato želimo biti ustrezno prožni in govoriti želimo le o relevantnih dogodkih, tako v okviru Evropske unije kot tudi seveda zunaj nje. V mislih imam predvsem soseščino na jugu in vzhodu. Pohvaliti želim tudi odlično delo, ki ga je opravilo malteško predsedovanje v preteklih šestih mesecih. Zelo dobro smo sodelovali, dobre stike smo imeli z maltežani in seveda že sodelujemo z partnericama iz Trija, Bolgarijo in Avstrijo. Estonija je spomladi preznovala 13. obletnico pridružitve EU, čas kar leti, ampak če si pogledam obdobje pred pristopom Estonije v EU, ugotavljam, da smo morali prehoditi trnovo pot, preden smo lahko postali polnopravni člani Evropske unije. Zveda, zdaj, ko se oziram nazaj, lahko vidim, da je naša država imela veliko koristi od Evropske unije. To velja tudi za ljudi. Govorim o gospodarskih priložnostih, o varnosti. In vse to prinaša članstvo v Evropski uniji. Od leta 1957, ko je nastala Evropska unija. Evropski državljani uživajo v šest, šestih desetletjih miru in stabilnosti. Zadnjih 13 let smo mi del tega projekta, ampak lani po Brexitu je vsem postalo jasno, da vsi ne delijo teh pozitivnih občutkov o Evropi obstajajo ljudje, ki se zelo sprašujejo o obstoju naše unije. Najbolj akutni strahovi, ki so se pojavili po Brexitu, so se zdaj nekoliko pomirili. Dan danes prihodnost naše unije preveva več optimizma kot lani. To se odraža tudi v pozitivni dinamiki naših gospodarstv. Naša gospodarstva spet rad. Poglejte samo rezultate volitev v nekaterih državah članicah. Mislim pa, da vseh težav ne moremo kar tako premostiti še vedno smo v turbulentnih in nepredvidljivih vodah, zato mislim, da je razprava o prihodnosti Evropske unije zelo relevantna tema. Moto estonskega predsedovanja je enotnost s pomočjo ravnotežja ali ravnovesja. Kaj to pomeni? Želimo zagotoviti močno podporo za temeljna načela, ki podpirajo evropski koncept in projekt. Spoštovati pa moramo tudi raznovrstnost. To je pomembna evropska vrednota samo po sebi. Več različnih interesov in prioritet je v igri, ko govorimo o 28-terici ali 27-terici. Vsekakor pa moramo najti ustrezno ravnotežje med individualnimi in edinstvenimi interesi posameznih držav članic in tudi interesnih skupin v Evropski uniji. Da bi še naprej napredovali, smo pripravili štiri glavne teme, štiri politična področja, na katerih smo utemeljili svoje predsedovanje. Odprto in inovativno gospodarstvo, to je predpogoj za razvoj Evropske unije in posameznih držav članic ter družb, potem varna Evropa, Varnost je nedeljiva po našem mnenju. To zadeva zunanje in notranje vidike varnosti, pa tudi seveda geografske vidike. V globaliziranem svetu dogodki, ki se zgodijo daleč od doma, pogosto vplivajo tudi na nas doma in na našo varnost v Evropski uniji. Tretjič, to mi je zelo blizu, ker sem Estonec, na naših horizontalnih prednostnih nalog je digitalna agenda. To je zelo široko vprašanje. Zajema naprimer digitalno gospodarstvo, prost pretok informacij, kibernetsko varnost in tako naprej. Na koncu pa še vključujoča in trajnostna Evropa, To je za nas prav tako pomembna naloga. Naš premijer je podal pregled agende prejšnji teden v Evropskem parlamentu. To je bilo na plenarnem zasedanju. Poskušali si bomo prizadevati za soglasje v svojih šestih mesecih. Poskusili pa bomo tudi pozitivno vplivati na dinamiko evropskega projekta. Zdaj pa zunanje politična agenda na začetku širitev. Širitev je v bistvu naše zunanje politične agende. Pripričani smo, da je evropska perspektiva eno najmočnejših gonil za reforme v tistih državah, ki so izrazile željo, da bi nekoč postale članice Evropske unije. Unija temelji na svobodi, demokraciji in pravni državi. Seveda, pričakujemo, da bo do te vrednote spoštovale vse države, ki se nam pridružujejo. Širitvena politika mora temeljiti na evropskih vrednotah in načelih ter pogojevanju. Obiskal sem kar nekaj držav kandidatk v preteklih mesecih, začel bom z za Zahodnim Balkanom. Evropski svet je razpravljal o Zahodnem Balkanu že večkrat, marca so države članice potrdile podporo evropski perspektivi za države v tej regiji. Voditelji države in vlad so izpostavili pomen reform, dobrih sosedskih odnosov ter regionalnega sodelovanja. To so ključni elementi širitvenega procesa, pa tudi postopka približevanja in stabilizacije. Omenim lahko še nekaj. Pristopna pogajanja z državami kandidatkami zaenkrat še zdaleč niso v zaključni fazi. Seveda, dosegli pa smo kar nekaj napredka in z malteškim predsedovanjem svetu smo uspeli odpreti kar nekaj poglavi in jih tudi začasno zapreti v primeru Srbije in Črne gore. Upamo, da bomo lahko nadaljevali z pogajanji. upamo, da bomo lahko odprli in začasno zaprli določena poglavja tudi v času našega predsedovanja. Najpomembnejša področja so preprečevanje korupcije, pravosodje, svoboda izražanja, svoboda medijev, države kandidatke in potencijalne kandidatke morajo izpolnjevati ta merila, seveda pa moramo tudi mi biti pripravljeni, da se držimo dogovora, če bodo države članice izpolnile te pogoje. Torej tudi mi moramo izpolniti svojo nalogo, ko bodo države kandidatke opravile svoj del domače naloge. Samo tako bo širitvena politika ostala verodostojna. Še nekaj besed o posameznih državah v tej regiji. Črna gora. Črna gora je še vedno v ospredju, kar zadeva pridružitvene pogovore. Veselimo se že nadaljevanja tega procesa. V času našega predsedovanja na področju pravne države jih bomo spremljali, kar zadeva reforme, prav tako pa si želimo videti stabilen politični proces vse politične stranke spodbujamo, da se vrnejo v okvir demokratičnih institucij, torej v parlament, da se bo politična razprava spet odvijala v političnih institucijah, torej v parlamentu, ne pa, da se te institucije blokira in se potem izvaja politiko na ulici. Zadovoljni smo z Črno goro, vstopili so v NATO, določeni eksterni akteri so poskušali to spodkopati, to je bilo še jeseni, ampak uspešno smo uspeli zaključiti ta proces in to daje verodostojnost tudi širitveni politike Evropske unije. Kar zadeva Srbijo, pripravljeni smo nadaljevati z pogajanji, nov srbski premijer in uh, vlada morajo okrepiti prizadevanja. Upam, da bo vlada nadaljevala z reformami. Zelo pomemben je dialog Beograd-Priština. Ta dialog se mora nadaljevati in spoštovati je treba vse dogovore, ki so bili doseženi med obema stranema. Še posebej, kar zanima politično dinamiko in volitve v teh državah, to ni preprosto, ampak eh, svoje partnerje moramo vedno opozarjati na to. Ko sem bil v Beogradu, je predsednik Vučić dejal, da se bodo reforme nadaljevale in da je strateški cilj Srbije še vedno Evropska unija. To so dejali tudi vsi drugi sogovorniki, ki sem jih srečal kritično poglavje je pravna država. Želimo si, da bi srpske oblasti naredile konkretne korake na tem področju. Normalizacija odnosov s Kosovom je zelo pomembna točka na dnevnem redu. Pripravljeni smo sodelovati z državami članicami, komisijo, ESZD in Evropskim parlamentom. Evropski parlament je aktiven pri spodbujanju reform v vseh državah Zahodnega Balkana. Sodelujete prav z vsemi zato, da bi dosegli napredek. Kosovo, omenil sem že dialog Beograd-Priština. Na Kosovu so bile pred kratkim volitve, vlade še ni, ampak upam, da se bo to zgodilo k malu in da bo nova vlada lahko hitro začela izvajati reforme. Na evropski poti so naredili nekaj pomembnih korakov naprej, spodbujamo Kosovo, da izkoristi ta potencial, več je treba storiti na področju preprečevanja korupcije in organiziranega kriminala normalizirati pa je treba tudi odnose s sosedami, ne samo z Srbijo. Potreben je tudi obmeni sporozum z Črnogoro. Ratifikacija še čaka. Makedonija, pozdravljamo razvoj dogodkov v nekdanji Jugoslovanski republiki Makedoniji, končno imajo novo vlado, to je nov začetek, ampak izgubili so kar veliko časa in veliko dela jih še čaka. Nova vlada je obljubila, da bodo spet začeli izvajati reforme. Tudi izvajanje sporozuma iz bližine je nujna prednostna naloga. Nekaj spodbudnih znakov je. Prejšnji teden je vlada sprejela akcijski načrt v zvezi z nujnimi reformami, Zelo pomembno pa je nadaljevati tudi politični proces in veselimo se že konstruktivnega sodelovanja vlade z opozicijo. Pričakujemo tudi, da bodo oblasti podpirale delo posebnega javnega tuživca. Spodbujamo tudi napredek, kar zadeva vprašanje imena. To vprašanje je že več let največji problem, kar zadeva evropsko integracijo te države. Nova vlada je bolj spodbudna glede tega in upam, da bomo dosegli pozitiven rezultat v bližnji prihodnosti. Albanija, parlamentarne volitve so potekale 25. junija. Upamo, da vlada ne bo izgubljala časa in da bodo še naprej izvajali reforme. Komisija je pogojno priporočila, da se odprejo pridružitvena pogajanja, to je bilo lani, vendar seveda komisija mora podati ustrezen predlog v zvezi s tem in če se bodo pogajanja začela v bližnji prihodnosti, bomo s tem zadovoljni. Bosna in Hercegovina. Veliko je treba še storiti na tem področju, Okrepiti je treba reforme in izvajanje reform. Država mora še naprej izvajati sporazume, Evropska unija ji bo pomagala. Imeli bomo tudi veliko osebja na terenu. Glavna odgovornost za uspešno izvedbo reform pa je seveda v rokah oblasti, v državi. V preteklosti smo bili priča retoriki deljenja in to ne bo pomagalo ne državi, ne ljudem na poti integracije. Turčija je še vedno država kandidatka in ključna strateška partnerica. Mislim, da je zelo pomembno, da ostanemo v stiku s to državo. Evropska unija mora še naprej spodbujati reforme v Turčiji. Mislim, da ne bo rešilo problemov, če se drug drugemu obrnemo hrbet. Ne glede na to, kakšna je notranja politična situacija v državi, mislim, da moramo z njimi še naprej sodelovati. Nekaj je pozitivnih znakov. 25. maja so se srečali Tajani Erdogan Tusk in Juncker in tam je bila podana možnost, da se dialog nadaljuje pozitivno. Okrepiti želimo sodelovanje s Turčijo na, na več ključnih področjih, preprečevanje terorizma, gospodarstvo in tako naprej. Tudi izvajanje sporazuma EU-Turčija je pozitiven znak in mislim, da smo že dosegli zelo konkretne rezultate. Zmanjšali smo število smrtnih žrtev v sredozemlju. Zelo pomembno je, da Turčija še naprej sodeluje z svetom Evrope, pa tudi z Evropsko unijo. človekove pravice, demokracija in pravna država. To so vrednote Evropske unije, če želi Turčija doseči napredek na področju pristopa k Evropski uniji, potem bodo oblasti v Turčiji morale spoštovati te vrednote. Opozarjam pa vas tudi na naslednje. Na referendumu o spremembi ustave je skoraj polovica ljudi glasovala proti predlaganim spremembam. Mislim, da moramo biti tukaj zelo previdni. Ne smemo razočariti tega dela turškega prebivalstva. Novice v zvezi z rešitvijo ciprskega vprašanja v zadnjem času niso najboljše, ampak mislim, da je zelo pomembno, da ohranimo mirno kri in da poiščemo morebitne možnosti za nadaljevanje procesa. Evropska unija še naprej podpira vsa prizadevanja za iskanje rešitve, odigrali pa bomo konstruktivno ulogo. Na koncu pa še nekaj vprašanj, ki niso povezana z politiko širitve, migracije. Vprašanje migracij zahteva celovit pristop. Ne moramo ločevati med notranjimi in zunanjimi vidiki migracij, potrebujemo celovit pristop, poiskati moramo trajno rešitev za migracijsko krizo in to je prednostna naloga estonskega predsedovanja. Na prvem ministerskem srečanju v Talinu prejšnji teden so se srečali ministri za notranje zadeve in pravosodje. Govorili so o problemu migracij v Talinu srednje sredozemski poti. Italija je bila predvsem zelo visoko na dnevnem redu, migracije bodo ostale pomembna tema za nas, kar zadeva zunanje politično delovanje. Trdno pa moramo delati na tem, da okrepimo odpornost družb in družb državnih struktur v tistih državah, ki so vir migracijskih tokov. Prejšnji teden je vlada sprejela odločitev, da skrbniškemu skladu EU namenimo še milijon evrov. Seveda prizadevamo si, da bi okrepili zmogljivosti ustreznih struktur v relevantnih državah. To so države na južni obali sredozemlja zato da bi lahko nadzirale svoje meje. Prizadevamo si tudi razširiti zmogljivosti in sodelovanje na področju zaščite zunanjih meja Evropske unije. Izboljšati želimo zmogljivosti Evropske unije za to, da bi se lahko spopadli z praktičnimi vidiki torej z eh, registracijo migrantov in govorim tudi o sodelovanju z migranti, ki pridejo na naše obale. Mislim, da bi lahko migracijske tokove upravljali tudi z digitalnim pristopom. In kar zadeva vzhodno partnerstvo, to je ena prednostnih nalog estonskega predsedovanja. Menimo, da je vzhodno partnerstvo zelo pomembno orodje pri podpori in krepitvi postopka reform v šestih državah vzhodnega partnerstva. Delamo na tem, da bi konsolidirali dosežke. Zdaj imamo pridružitvene sporozume in poglobljene in celovite prostotrgovinske sporozume za tremi od šestih držav. Državljani v teh državah lahko brez vizuma potujejo v Evropo. Kar zadeva ostale, pa smo sklenili pogovore z Armenijo v zvezi z novim okvirnim sporozumom za to državo, smo pa tudi v procesu pogajanj o novem sporazumu z Azerbajdžanom. Belorusijo pa bomo morali še malce spremljati. Spremljali bomo notranje politični razvoj dogodkov. Prejšnji teden oziroma prejšnje leto je bilo nekaj korakov naprej, letos nekaj korakov nazaj, ampak Rusija, Belorusija bo morala izpolniti svoje obveznosti. Ne bom govoril o čezatlanskih odnosih in o odnosih z Rusijo. prav tako ne bom omenjal nekaterih drugih bolj oddaljenih delov sveta, ki vplivajo na zunanje politiko Evropske unije, seveda pa se jih bom z veseljem dotaknil, če mi boste zastavili vprašanja v tej smeri. Hvala. Hvala, Sven Mikser, za pregled zunanje političnih prednostnih nalog Estonije v naslednjih šestih mesecih. Vi predsedujete svetu, 26 minut časa imamo za izmenjavo mnen. Sedem vas je na seznamu govornikov. Kjelam preda Mon, Kukan, Mavridis, Lic, Auštrevičius. Zovko. Dobro, osem. Predlagam, da je s tem seznam zaprt vsak dve minuti, potem pa bo imel minister okrog deset minut za odgovore prvi pa je seveda naš estonski kolega Tune Kelon. Hvala lepa. Navdušujejo me prednostne naloge estonskega predsedovanja v zvezi z širitvijo, tudi kar zadeva vzhodno partnerstvo, migracije in poudarek na Zahodnem Balkanu. Ampak v postopkov širitve je osko grlo svet. To velja še posebej za Makedonijo, kajti komisija je predlagala, da bi pristopna pogajanja že zdavne začeli, že pred sedmimi leti. Evropska unija ima tukaj neke vrste soodgovornost za to blokado. Zato vas spodbujam, da poskusite doseči dogovor in soglasje v svetu, da bi začeli pogajanja tako, da bi vprašanje imena preložili na konec pogajanja, ne pa da je to ovira za začetek pogajanja. Drugo vprašanje. Omenili ste skrbniški sklad za sredozemlje in Afriko. Mislim, da je to potrebna in nujna stvar. Spremljam tudi pobudo italijanskega zunanjega ministra, ampak on predlaga, da bi se posvetili preprečevanju trgovine z ljudmi. Trgovina z ljudmi je tesno povezana z begunskimi tokovi. Trgovina z ljudmi se nadaljuje tudi v Evropi. Tretje vprašanje pa je prihodnost severnega Iraka po ISIS-u. Ali lahko Estonija pokaže pot, ali lahko zagotovijo neke dolgoročne garancije za to, da bi zagotovili stabilnost v tej regiji, še posebej za kristijane in perske manjšine. Hvala. Mr. Maurides. Hvala lepa, Tuna Kelam. Gospod Maurides. Najlepša hvala, predsedajoče. Najprej naj izrečem dobrodošlico ministru in mu zaželim veliko uspeha pri predsedovanju. Zdaj pa kar na vprašanje. Prebral bom stavek iz dokumenta z naslovom Program estonskega predsedstva za svet za zunanje zadeve. Proti koncu je zapisano naslednje. Odvisno od napredka smo pripravljeni delati na mandatu za pogajanje za posodobitev carinske unije med Evropsko unijo in Turčijo. Gospod minister, potrebovali boste slušalke, ker bom govoril v materinščini. Kar vzemite si čas. Eh, povedal bom naslednje. V Evropskem parlamentu imamo dva glavna pomisleka, kar zadeva trgovino s Turčijo. Prvi je politične narave, drugi pa pravne narave. Pravni predpogoj je priznavanje Republike Cipr, ene od države člani, držav članic strani Turčije in tu se že leta zateka. Politični pomisliki pa imajo uh, opravka. V zvezi z interno situacijo v Turčiji, ali menite, da vzvodje, ki ga imamo, ki je pravzaprav zadnje pri Turčiji, torej finančni oziroma ekonomski vzvod v naših rokah, bi ga bili pripravljeni izkoristiti, eh, ne glede na turške obveznosti. In pa še zadnji komentar. Zanima me, po neuspehu pogovorov v zvezi s Ciprom, o katerem ste govorili, Eh, v kolikšni meri merite, da eh, je stališče Turčije, ki je ustrajala na intervencijski pravici do države članice, v kolikšni meri vidite to stališče kot konstruktivno? Hvala. Gospod Astrevicius. Hvala, gospod predsednik. No, se bom odločil za eh, re, eh, jezik, ki ga vsi razumete. Najprej čestitke, gospod minister, za prevzem predsedstva. Zdaj imate nekaj izkušenj s članstvom v Evropski uniji, prinašate svež pogled na prihodnost, tako da ste dobrodošli. No, v Pridružitveni sporozum z Ukrajino ste v zadnjem trenutku dodali zadnji popravek. Svet je tu opravil svoje delo, gre za velik dosežek, ki je si zaterjal nekaj časa, ampak vendarle. Od, eh, glede na to, da bo pod vašim predsedstvom potekal vrh vzhodnega partnerstva, me zanima, kakšne strateški napredek si obetate v vzhodnem partnerstvu? Mislim, da gre za dobro delujočo platformo, s katero je Evropska unija lahko zadovoljna. In morda bi lahko te nabrane pozitivne izkušnje iz vzhodnega partnerstva razširili tudi na eh, sredozemske, srednjeafriške države. Zanima me, kako vi razmišljate o tem. In pa še, kar zadeva partnerstva. Opazili smo skupno pismo Ukrajine, Moldavije in Gruzije oziroma njihovih predsednikov parlamentov, ki pozivajo k evropski perspektivi. Eh, to ste omenili in gre za vprašanje kontinuitete in prihodnjih reform. Ampak eh, kako in kdaj bi lahko naredili korak naprej, da bi izpolnili ta visoka pričakovanja? in da bi spodbudili te države, da naj korakajo naprej ter eh, nadaljujejo z dosežki. Hvala. Hvala. Naslednji govornik v imenu je LS, gospod Preda. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala, gospod minister, da ste danes z nami. Vaša država prevzema predsedstvo sveta. Eh, bolj eh, treprej, kot je bilo prvotno predvideno in v zahtevnem trenutku. Gre za čas, ki je zaznamovan z vrsto izzivov. Eh, v prvi vrsti je tu Brexit. Mislim, da ste na področju zunanjih zadev predstavili realistično vizijo, kako naj Evropa ohrani svojo globalno vlogo in prispeva k varnosti. Eh, kar zadeva migracije in boje proti terorizmu in ekstremizmu, eh, moramo tu odločno napredovati in pričakujemo tudi napredek na vrhu vzhodnega partnerstva, na vrhu z Afriko in tudi kar zadeva obrambno strategijo Evropske unije eh, in kar zadeva odnose z NATO. Vsekakor tu lahko načunate na našo podporo. Kar pa zadeva uh, Eh, širitev. Eh, tu nekaj obžalujem, namreč, da ni neposrednega sklica na to v programu predsedstva. Prebral sem, da govorite o Evropskem zahodnem Balkanu in govorite o tem, da je širitev strateškega pomena za Evropsko unijo, da gre za spodbojanje vrednot in tako dalje. In dobro bi bilo, če bi vsa predsedstva izredno omenjala širitev ter s tem spodbujale države, ki se nam želijo pridružiti k nadaljnim reformam. Kajti, če šest mesecev eno predsedstvo o tem govori, pa potem naslednje predsedstvo na to posem pozabi, tu ni spodbude. In pa kar zdeva Bosna, me zanima, kakšne so. Uh, Eh, vaše pričakovanje glede evropske perspektive za to državo. Pravite, da boste tekom vašega predsedstva pripravili naslednje korake in pa zanima me, kaj menite o razpravi o spremembi volilne zakonodaje. To je nekaj, kar zelo razburja duhove v Bosni in Hercegovini. Najlepša hvala. Hvala zdaj pa gospod Milan Mon. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister, in veliko sreče in uspeha vam želim pri vašem delu. Prejšnji teden v Štransburgu na plenarnem zasedanju, eh, ko je bilo predstavljeno vaše predsedovanje, je bilo rečeno tudi, da bo Estonija eh, pripomogla k organizaciji Eh, vrhov eh, med eh, Evropsko unijo in pa Latinsko Ameriko in Karibi. To je zelo pomemben vrh, mislim, da se bo odvijal letos jeseni. In zanima me, ali boste v teh mesecih uh, nadaljevali s pogajanji eh, z Merkosurjem. In v tem primeru me zanima, če mi lahko kaj več poveste o teh zelo pomembnih eh, in relevantnih eh, pogajanjih. To je še toliko pomembnejše, glede na to, da prihaja do spremembe vodstva v Braziliji in v Argentini. Na to, na tem eh, področju Latinske Amerike. Imamo tudi eh, ažuriranje in eh, sporazumov z Mehiko in Čile in do tega bo prišlo prav tako v času estonskega predsedovanja. Govorili ste o vzhodnem in južnem sosedstvu, zanima me, če lahko poveste še nekaj o odnosih med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko, Karibi, Merkosurjem, Mehiko in Čile. Zelo podrobna vprašanja. Anelic. Najlepša hvala. Čestitke za vaš program in za okvir, ki ste si ga zastavili. Imam dve vprašanje, ki se dotikata dveh področji. Najprej, eh, bili ste obramni minister Estonije in začenjate z razpravo o Evropskem obramnem skladu. Danes smo imeli eh, odbor za proračun in vprašanje je, ja, odkot naj bi prišel denar. Predvidevam, da bo to pomembna nova tema za Evropsko unijo, ki bo morala tu razviti eh, več enotnosti. Ampak, če eh, bomo imeli tu eh, tudi sredstva iz evropskega eh, proračuna, potem bi želeli kot parlament imeti nekaj vpliva na to. In zanima me, kako si predstavljate v prihodnje, da naj bi izvoz orožja uskladili na evropski ravni. Tega ne počnejo vse države, sicer pa to počne vsaka po svoje. In pa rekli ste tudi, da boste delali na trajnosti. Kako eh, vidite napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja? E, imate dober program eh, za trajnostno Estonijo in zanima me, ali vidite kako možnost, da bi iz teh ciljev črpali nove priložnosti. Hvala. Hvala, Anelic. Zdaj pa Edvard Kuken. Najlepša hvala, dobrodošli, gospod minister v odboru za zunanje zadeve. Prosim, izkoristite priložnost vašega predsedstva, da pokažete, kako dobri ste. Vem, da ste dobri in veliko uspeha vam želim. V svojem delu sem zelo pozoren na regijo Zahodnega Balkana in imam. Eh, vrsto vprašanj na zaloge, ampak potem, ko sem vas slišal, sem ostal brez komentarjev in brez vprašanj, ker ste vse predstavili na zelo analitičen način in pravzaprav nimam nobene kritične pripombe v zvezi s tem, kar ste povedali. Samo skromen nasvet. Glede na to, kar ste povedali, eh, širitev ni vaša prednostna naloga, ampak domnevam, da ne boste Eh, enostavno zgolj se lotevali vzdrževanja na področju širitve, ampak da boste na to področje pozorni. Širitev in Zahodni Balkan postajata vse bolj pomembna v dejavnostih vseh evropskih institucij. In zato bi bilo zelo dobro, če bi v svoje izjave vključili pomen, ki ga pripisujete širitvi po eh, zloglasni izjavi predsednika Junkerja izpred treh let moramo še vedno popraviti vtis pri partnerjih na Zahodnem Balkanu, ker so še vedno zelo občutljivi na to vrstne besede. Moje edino vprašanje vam je, kako se boste rotili vsega tega, kar ste omenjali. Eh, boste to počeli rutinsko, boste imeli projektno skupino, veliko dela je pred vami in dobro bi bilo, Če bi prisotnost Evropske unije začutili na Zahodnem Balkanu, če bi začutili Evropski uniji eh, verodostojno in učinkovito partnerko. Najlepša hvala, Edvard, eh, gospod Zovka. Najlepša hvala, hvala, gospod minister. Kot so kolegi že povedali, je bil najpomembnejši del vaše predstavitve namenjen širitvi. V celoti se strinjam s tem, kar ste povedali. Eh, ampak eh, skrbi me tisti kratki stavek, ki ste ga povedali o Bosni in Hercegovini in uh, skrbi me vaša opredelitev o tem, kdo bo moral eh, sodelovati v odločanju o prihodnosti ter to, kar ste rekli o vlogi lokalnih oblasti. Ne vas pomnim, da ne gre samo za širitev in zavarovanje meja Evropske unije pri tej državi. Gre tudi za vprašanje miru in stabilnosti, ki je tu na kocki. Veliko neevropskih dejavnikov je zelo vplivnih v tej regiji, tako da e, prosim, da ste bolj pozorni na Bosno in Hercegovino. Danes praznujemo e, obletnico Srebrenice, poteka vrh v Trstu. E, potem je tu prošnja eh, Bosne in Hercegovine za članstvo v Evropski uniji in kot je povedal sopročevalec gospod Pregna, pričakujemo rešitev glede volilne zakonodaje, sicer utegnejo stvari posem zastati v državi, tako da vas pozivam, da ste bolj pozorni in da eh, odigrate vodilno vlogo pri iskanju rešitve za to državo, kajti eh, Evropska unija je edina moralna autoriteta na tem področju. Najlepša hvala. Preden vam dam besedo, gospod minister, še komentar z moje strani. Eh, v prihodnjih šestih mesecih boste imeli opravka tudi z Albanci in Kosovari in hvaležni bi bili, če bi partnerje v Albaniji na Kosovem opomnili, da je kakršnokoli govorjenje o veliki Albaniji nesmiselno, nevarno in da naj opustijo to vrstne zamisli. Presenečen sem, kako pogosto se dogaja, da je to predmet javnih razprav v obeh državah in vedno pravim, eh, govorjenje o veliki Srbiji je nevarno, ampak tudi govorjenje o veliki Albaniji je ravno tako nevarno in takih komentarjev se je potrebno zdržati. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala vsem poslancem in poslankam za zelo relevantna vprašanja. Kar nekaj se jih je dotikalo zelo raznolikih tem in se bom pa trudil na, na čim več vprašanj odgovoriti v naslednjih osmih minutah. Če mi ne bo uspelo odgovoriti na vsa vprašanja, pa eh, lahko tudi kasneje stopim v stik z vami ali pa vam posredujem v pisni obliki bolj podrobne odgovore, če boste čutili potrebo potem. Najprej vprašanje tu ne kelama, kar zadeva migracije kot sem dejal, potrebujemo celovit pristop in ko se lotevamo krize, moramo najprej priznati, da so migracije vedno bile eh, del družbenega življenja da je vedno obstajal določen delež prebivalstva, ki se je selil zaradi nacionalnih katastrof, zaradi kriz, zaradi vojn ali zato, ker so pač iskali boljše ekonomske priložnosti. Tako da pravi, da se borimo proti nezakonitemu priseljevanju, proti tih otapljanju ljudi v Evropsko unijo. Uh, da preprečimo trgovino z ljudmi, ampak istočasno se moramo osredotočiti tudi na to, kako olajšati zakonite migracije in kako zagotoviti, da bodo razmere bolj humane za tiste, ki se priselijo zakonito. Kar pa zadeva priseljenske tokove eh, in delitve, je to zelo kompleksno vprašanje. Seveda je humanitarna nujnost, da rešujemo življenja na morju. To je nekaj, kar ima prednost pred obravnavanjem eh, sumljivih nevladnih organizacij, ki morda olešujejo tih otapljanje tih otapskim organizacijam. Skratka, gre za zelo kompleksno vprašanje. Eh, in gre za to, da je prav, da rešujemo življenja tistih, ki se eh, upravičeno bojijo za svoje življenja eh, in da hkrati se zoprstavimo nezakonitim dejavnikom. Kar zadeva prihodnost severnega Iraka, tam je še vedno v teku pravzaprav humanitarna katastrofa in ko gre za zagotavljanje humanitarne pomoči ljudem, ki jih je prizadela tamkašna vojna v Iraku, kot tudi v Siriji, eh, moramo biti neomajni in na to ne moremo, eh, zato ne moremo postavljati političnih pogojev. Seveda, ko gre za obnovo po krizi, pa lahko zahtevamo določene pogoje, pravzaprav bi morali to storiti, tako da moramo ločevati med humanitarno pomočjo eh, ljudem, ki to pomoč nujno potrebujejo in eh, da moramo biti pa bolj previdni, ko gre za obnovo po konfliktu. zlasti, ko gre za prihodnost Irake kot drž Iraka kot države in prihodnost Sirije kot države. Tu moramo biti zelo previdni, ko gre za to, da naj bi na novo narisali meje. Eh, vprašanje severnega Iraka je potrebno rešiti v ustavnem okviru te države. čeprav so vladne institucije zelo krhke in pravzaprav niti nimajo popolnega nadzora nad lastno državo. Potem vprašanje kolege Margidesa v zvezi z odnosi med Evropsko unijo in Turčijo. Turčija bi seveda morala v celoti spoštovati zelo visoke standarde, ki jih pričakujemo od katerikoli države kandidatke in kakršen koli napredek mora uh, temeljiti na tem, da so vsi kriteriji dejansko izpolnjeni. Kar zadeva Cipr in rešitev ciprskega vprašanja, pa mislim, da smo bili na neki točki pretirano optimistični glede vrednosti, da se to vprašanje reši. Eh, na kratke i srednje dolgi rok. No, ne pravim da bi se morali udati ali opustiti vsako upanje, ampak mislim, da vsekakor potrebujemo bolj konstruktiven pristop Turčije za to, da bi tak rešitev spora sploh bila možna. Vprašanje gospoda eh, Astrevičusa glede vzhodnega partnerstva. Uh, mislim, da se moramo na tej točki vsekakor osredotočiti na izvajanje eh, pridružitvenih sporazumov in stabilizacijskih sporazumov. To lahko eh, vodi v zelo pozitivne rezultate tudi pri spodbujanju političnih reform ter hkrati, eh, kar zadeva spodbujanje konkurenčnosti in Eh, spodbojanje gospodarstva. Gre za eh, zelo obsežno nalogo, preveč povdarka je na posameznih besedah, v sporočilih, v dokumentih, eh, premalo razmišljamo o dejanskih koristih za ljudi, na katere ti sporozumi vplivajo. Istočasno pa moramo vsekakor jasno povedati, da ima vsaka država svojo suvereno pravico, da opredeljuje lastne cilje in namene in da sama izbira svojo politično usmeritev. Nobena tretja država ne more kakorkoli upravičeno posegati v suverene izbire države. In pričakujemo, da bomo na vrhu sprejeli deklaracijo. Potem je tu vprašanje gospoda Prede. Brexit seveda je pomembno vprašanje. Predsedstvo in svet imata omejen nadzor nad temi dogodki. Kot predsedstvo želimo posredovati med delegacijo gospoda Barnjeja in med državami članicami ter uh, olajšati oziroma ohraniti enotnost med 27-terico. O številnih pomembnih vprašanjih se je potrebno pogovoriti. Tu je mejno vprašanje, potem je meja na Irskem, vprašanja v zvezi s pristojnostjo sodišč in tako dalje imamo zelo dobro ekipo pogajalcev, ki se pogajajo v našem imenu in države članice se bodo na neki točki morale odločiti, kdaj se bomo začeli pogajati o prihodnjih odnosih, kar je pomembna tema, ampak tekom samih dogajanj, pogajanj je naša vloga precej omejena. Želimo pa vsekakor to delo olajšati. Uh, Potem vrh EU-Afrika je seveda zelo pomemben vrh, ki bo obravnaval pomembne teme, zlasti vlaganja v mlade. Če pogledamo demografske trende na afriški celini, Eh, lahko vidimo, da bistveno prispevajo k eh, priseljevanju oziroma odseljevanju iz Afrike, tako da res je pomembno po tej plati govoriti o gospodarskih priložnostih za mlade v Afriki. Samo z ustvarjanjem takih priložnosti bomo na dolgi rok rešili vprašanje migracij in tudi marsikakšno drugo krizo na svetu. Potem, kar zadeva eh, obramno sodelovanje med Evropsko unijo in NATO, je to zelo pomembno. Eh, tu imamo določene dolgolečne ovire in čestitam predsedniku Tusku in generalnemu sekretarju Stoltenbergu za vsa prizadevanja in trdo delo, zato da je to pomembno sodelovanje zopet steklo mislim, da prinaša ogromno potencijala. Eh, in pa tudi gospod eh, Lic je pravzaprav se dotaknil iste teme. Tako da, kar zadeva večletni finančni okvir, mislim, da ni ravno primerno, da bi predsedstvo o tem govorilo, lahko sprožimo uh, pilotske projekte, ne moremo pa seveda posegati na druga politična področja, tudi v finančnem smislu. In je pomembno razmišljati o financiranju evropskih operacij na nek način, ki ne bo omejeval naše sposobnosti, da izkoriščamo orodje in mehanizme, eh, ki smo jih zgradili, pa jih pravzaprav niti ne uporabljamo kaj dosti. No, pred nami je še dolga pot, tudi kar zadeva obramno industrijo in kar zadeva pravno ureditev v zvezi z eh, izvozom orožja. Pripravljeni smo konstruktivno sodelovati v pogovorih tekom našega predsedstva in seveda tudi kasneje gospod Milan Mon, kar zadeva vrh celeka. Podobno kot vrh za Afriko v Abidžanu je vrh eh, celeka v El Salvadorju eh, v rokah službe za zunanje delovanje in komisije in želimo plodno prispevati k pripravam na te, vrho, na te dve vrhovni zasedanji in seveda tudi sodelovati pri organizaciji samih dogodkov. Kar pa zadeva posamične sporozume, o katerih ste govorili s Čilijem, z Mehiko, z veseljem tu igramo konstruktivno vlogo. Je pa res, da je tu vrsta konstruktivnih in kompleksnih zadev, eh, ki jih moramo upoštevati zato, da bi lahko bili uspešni. No, ne, na nekaterih odločjih mislim, da bomo lahko napredovali tudi precej hitro. Potem gospod Kukan v zvezi s širitvijo. Ne bi rekel, da širitev ni naša prednostna naloga, vsekakor je, ampak biti moramo realistični in eh, priznati, da nobena od kandidatk ni tako zelo blizu Evropski uniji. Tudi če pogledamo interne izzive. Eh, lahko vidimo, da niti ni kaj dosti energije ali zanimanja za rešitev eh, oziroma za sporazume. Ampak eh, vedno, ko obiskujem Zahodni Balkan ali druge države, govorim o tem, da je pomembno izkoristiti vsako priložnost, ko se ta pokaže. In Seveda to pomeni, da mora država imeti strateške cilje, da je pripravljena izvajati reforme in o teh reformah tudi resno in odgovorno komunicirati. Evropa morda na tej točki ni pripravljena za vključitev novih članic, ampak na neki točki se bo to spremenilo. In če bodo stvari šle v pravo smer, je pomembno, da so te države pripravljene. Mi smo jim pripravljeni pomagati pri reformah, če so te seveda pripravljene iskreno delati v smeri teh ciljev. In pa za konec še Bosna in vprašanje gospe Zovko. Tudi gospod Preda mislim, da je to omenjal pomembno je nadaljevati z izvajanjem reformne agende in odgovoriti na vprašanje komisije. Država mislim, da je pokazala, da je eh, države so pokazale, da so sposobne govoriti z enim glasom, kar nujno vedno ne drži. Vemo, da prihaja do poskusov poseganja v notranje zadeve držav, ampak nekatere stvari, ki so se zgodile v nedavni, nedavno, me navdajajo z upanjem, ampak prestroga eh, retorika je lahko škodljiva. Potrebujemo konstruktivne predloge, morda za spremembe. Eh, pravilnikov in tako dalje. Vsekakor moramo spodbujati oblasti na nacionalni ravni, kot tudi v entitetah, da konstruktivno delajo v smeri skupnih ciljev in vrednot. Poleg tega pa moramo pokazati tudi, da smo mi kot Evropska unija jim pripravljeni stati ob strani. In za konec naj povem, da se strinjam z vami, gospod predsednik, da eh, je retorika o tem, da naj bi ponovno zapisali oziroma zarisali meje, zelo eh, problematična, da ljudi zelo vznemirja. Hvala vam in hvala vam eh, za vse delo, ki ste ga opravili kar zadeva Albanijo in nekatere druge države na Balkanu. Res cenimo vaša prizadevanja, tako mi kot ljudje v regiji. Vsekakor je to nek način, na katerega Evropski parlament zelo pozitivno vpliva na izgradnjo bolj stabilnega Balkana. Žal pa je to projekt, ki na tej točki še ni končan. Hvala, gospod minister. Dobro, veliko sreče in uspeha vam želimo. Veliko boste potovali, verjetno zlasti v Bruselj. To je bila dobra izmenjava mnen. Sedaj bom zaključil s to točko dnevnega reda. In spomnil bi vas, da bo naslednja točka za zaprtimi vrati, se pravi, da lahko ostanejo tu samo poslanci, eh, zaposleni v skupini in eh, uradniki Evropske unije. Ostali pa prosim, da zapustite.